sogovornikov zaradi časovnih omejitev, ampak naj vam povem, tudi sama nisem zadovoljna z sedanjim stanjem. Pričakovala sem, da bomo dosegli večji napredek, ko sem prevzela to funkcijo. E, moramo pa se zavedati tudi širšega konteksta, v katerem se nahajamo. Nekdo je rekel, da je v tej e, eri zaskrbljenosti, veliko negotovosti, in eh, živčnosti v naših družbah in da je v takem vzdušju eh, prišlo do tega, da se ljudje nekako raje vračajo k starim tradicijam in znanim stvarem, ki so bile nekoč že uveljavljene in so prestale nekoč preizkus tistih časov, vendar to obdobje Ravno zaradi tega ni naklonjeno novim konceptom, novim idejam, ki se jih težko sprejme v širši družbi. Zato ravno ugotavljamo na podlagi rezultatov, ki smo jim priča, da ni prišlo do velikega napredka. In naj to ilustriram s tem, eh, da povem, da je nedavno v, na Mačarskem celo bilo ugotovljeno, da v vladi ni niti ene ženske. Sedaj lahko govorimo, da tudi v Litvi nimajo nobene ženske v vladi. In eh, ženske v teh državah očitno nimajo nič proti temu pojavu. Očitno je treba spodbuditi ljudi v državah članicah, da povedo, kaj mislijo o taki neenakosti, kako se jim zdi, če nimajo nobene ženske v svojih vladah. Eh, morda lahko ljudi spodbudimo, da sami povedo, kako bi radi eh, živeli. In sama sem bila vedno proti takim ureditvam, ki bi ljudem zapovedovali, kako naj živijo in kako naj uh, urejajo svoje življenje, zato sem bila vedno pristaž pobudam, ki dajo možnost samostojne izbire in uh, ljudje si lahko uh, sami organizirajo svoje družinsko življenje, tako da zagotovijo enakost med službenimi uh, priložnostmi in urejanjem družinskega življenja. Prizadevati si moramo, da ne bo diskriminacije. Nadaljevati pa moramo z, s pametnimi politikami, ki naj uredijo tako področje dela kot eh, družinskega življenja, zagotoviti moramo zadosta sredstva in usposabljanje. Potem na komentar gospoda Jurekovega eh, lahko rečem, da vem, kaj sem povedala, eh, vendar moramo spoštovati tudi pravico držav, da ne ratificirajo določenih konvencij in drugih pravnih dokumentov. Lahko samo povem, da bom še nadalje eh, posvetila veliko energije razlagi eh, različnih eh, pojmov, ki so očitno še ne dovolj razumljeni. Eh, marsikdo še vedno ne ve, kaj konvencija je in kaj ni. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Trudila sem se biti kratka, pa mi ni uspelo. Uh, hvala lepa, mislim, da vam je uspelo. Hvala lepa komisiji, hvala lepa, da ste z nami. Tako razprava je končana. Dve resolucije sem dobil za zaključek te razprave. Eno iz odbora FEM, eno pa iz skupine EKR. Glasovanje bo jutri. Tako, sedaj pa naslednja točka. To je vprašanje Komisije za ustni govor, politični izziv in strategija proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah. Avtorica vprašanja je gospa Ajuto. Prosim, beseda je vaša, pet minut. Grazie, presidente. Cari hvala, predsedujoči in gospod eh, komisar. Vsak dan se na tisoče žensk sooča z bojem proti temu zlu stoletja, raku. Ob tem pa poskušajo kljub vsemu še naprej delati za nje in za vse. Želimo enostavnejši in bolj ekonomičen dostop do diagnostičnih posegov in do zdravljenja. Podatki Eurostata, ki jih slišimo vsako leto, so alarmantni. Vsak tretji evropejec dobi raka tekom življenja. 600 tisoč evropskih žensk izgubi življenje zaradi tumorjev vsako leto, več kot 90 tisoč zaradi raka dojk, več kot 10 tisoč tudi zaradi raka na rodilih. Tumori so uničujoči za vse, moške, ženske, žal tudi otroke. Ne bomo razumeli, da to, kar zadeva ženske, pogosto zadane našo uh, ženstvenost eh, in uh, nam oduzame tiste dele telesa, zaradi katerih se čutimo ženske, kot so dojke ali rodila. Prav tako so tu močne psihološke posledice, ki jih uh, pogosto podcenjujemo. Glede na število žensk, ki jih uh, ta bolezen prizadane, je ogromno in vedno več tistih, ki jim uspe premagati to bolezen. Več kot 80 odstotkov žensk, ki zboli za rakom dojka, preživi in ravno te je treba ščititi, njih in njihove družine. Po bolezni se njihovo življenje radikalno spremeni. Bori si zaradi invazivnih posegov, kot eh, radio ali kemoterapija, ali zaradi kirurških posegov, ki so jih primorane imeti. In eh, prihaja do uničenja ne le eh, fizičnega, telesnega, ampak tudi psihološkega. In eh, zato pozivamo Evropsko komisijo naj skupaj z državami članicami uveljavi politike in programe na področju zdravja, ki bodo upoštevale bistveno širši eh, spektr bolezni in posledic, ki jih prinaša ta bolezen. Rada bi spostavila tri ključna področja. Najprej je vidik preventive, spremljanja in dostopa do zdravljenja. Smrtnost zaradi tumorskih obolenj je visoka zaradi tega, ker se prepogosto to bolezen diagnosticira prepozno. Prej, ko se bolezen diagnosticira, višja je stopnja ozdravljivosti. In zato je pomembno tudi z ekonomskega vidika, da se izvajo generični in specifični skriningi. Seveda ni vedno enostavno opraviti takšne preglede, pogosto so čakalne dobe zelo dolge, pa vendarle vas pozivamo, da delamo na tem področju, da varujemo zdravje prav vseh. Drugi vidik, ki zadeva specifiko zdravljen, ki so potrebna v primeru bolezni žensk, gre za tumore. na dojki ali na maternici. Tu moramo vedeti, da gre za poseg na delih telesa, ki predstavljajo našo ženstvenost. In zato moramo, koliko je le mogoče, upoštevati tudi estetske vidike, ne le funkcionalne. In še zadnji vidik, in ravno glede tega menim, da moramo spregovoriti najbolj, gre za vidik psihološke pomoči. Pomembno je poskrbeti za podporo, za pomoč ženskam ko se izmaliči žensko telo zaradi bojev, boja proti bolezni in ko so nam oduzeti bistveni elementi naše ženskosti, naše sposobnosti reproduciranja, je pomembno, da tudi po kirurških posegih, posegih po zdravljenju opravimo tudi psihološko zdravljenje, ki je nujno in ki mora biti pravica vseh. Pustiti te ženske same pomeni, da jim bistveno bolj otežimo izvajanje vloge matere ali žene. To so vloge, ki se ne končajo s koncem bolezni. Zato je potrebno storiti vse za razvoj enotne evropske strategije za vse države članice s programi screeninga, z več investicijami v raziskovalne programe in v zdravstveno infrastrukturo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Juto. Sedaj pa komisar Andrukaitis. Eh, Gospa predsedoča, hvala lepa. Tri zelo obsežna vprašanja ste zastavili. Če mi dovolite, bom govoril malo več kot tri minute, ker moram spregovoriti o teh zelo pomembnih vprašanjih. Najprej se naj zahvalim parlamentu, še pa posebno gospe Ajuto, Danieli za to, da je zastavila to ključno vprašanje raka in spremljajočih boleznih pri ženskah. Odbor FEM je to zastavil. Statistika je strašna, kar se veče raka. To je drugi razlog za smrti v Evropi. 2015 je umrlo več kot 580 tisoč žensk in ta številka se viša. Skoraj da 4 milijone novih primerov pričakujemo samo letos. Ta bolezen pa ni samo, niso samo statistični podatki. Rak škoduje skupnostim, družinam, ekonomiji in zdravstvenim sistemom. Od prvega programa v 80-ih proti raku imamo sedaj bolj učinkovito preventivo. Pa tako imamo screening, zdravljene in preventivo. Zelo smo zadovoljni, kar smo dosegli v boju proti raku. Prav tako imamo nacionalne načrte za boj proti raku, boj proti tobaku. To so nekateri konkretni primeri. Sedaj pa še nekaj primerov kot odgovor na vaše specifično vprašanje. Prvo vprašanje, kar se tiče priprave strategije na ravni EU. Naj izpostavim, da komisija in države članice že sodelujejo no? pri nacionalnih načrtih za boj proti raku. Tako da bodo bolniki imeli visokokostne programe. To bo vključevalo vse vidike upravljanja z rakom. Boja proti glavnim karcinogenom, ki povzročajo raka, zgodnjo preventivo, zgodnje odkrivanje raka in potem tudi rehabilitacija pri konkretnih vrstah raka. 2017 smo dobili smernice za izboljšanje kakovosti pri nadzoru nad rakom. Takrat je bilo to objavljeno. In tukaj vključujemo screening, kakovostno izboljšanje, negovanje, višanje stopne preživetja in tako dalje. Prav tako skupni raziskovalni center ponuja smernice za rak, za raka na dojkah imamo tudi glavne indikatorje, ki kvantificirajo breme raka po Evropi. Ti podatki so omogočeni. Zato, ker uporabljamo vzorce, smrtnost in preživetvene stopne. Komisija podpira tudi države članice pri cepljenju, tudi proti hepatitisu B in papiloma virusu, ki povzročata raka na maternici in vrkah in prosim, da ste zelo, zelo dejavni, kar se tiče cepljenja, da se bodo ljudje bolj cepili, ker to pa prečuje raka. Potem pa še screening. Tukaj vidimo napredek pri nacionalnih programih za raka na dojki in na maternici. 27 držav že ima za raka na dojki, 22 za raka na maternici. Dobro, bilo, če bi vse imeli. Ampak To je veliko bolje kot na začetku, ko smo bili pri 18 in 17, pri 10 leti. Stopna skininga za raka na dojki se je zvišala na 58 odstotkov. Kot sem dejal, preventiva je zelo težavna, da motiviramo ljudi, da sledijo preventivi. Skrining materničnega vratu na 60 odstotkov. To ima konkreten vpliv na oba tipa raka. In To pomeni zgodnje odkrivanje, pa tudi učinkovitost zdravljenja. Druga točka. Ali komisija načrtuje priprava standardov za programe pregledov za odkrivanje raka, za screening? Evropska komisija je podala pobudo za raka. Na dojki imamo evropske smernice, ki zajemajo celotni cikl od screeninga do konca in to je prikojeno uporabnicam. Prav tako imamo potem smernice za zagotavljanje kakovosti pri odkrivanju raka materničnega vrtu. Tudi to smo posodobili. Najboljše prakse, priporočila, smernice je potrebno spremeniti v prakso in izvajati te zadeve v državah članicah. In veliko počnemo, da spodbujamo države članice, da na terenu ponujajo te programe in to izvajajo. To bo potem pomenilo spremembe na terenu. Tako da nova smrvalna skupina za preprečevanje bolezni, premosti to vrzel. In tako svetujemo državam članicah konkretno, kaj lahko strijo. Prav tako svetujemo komisiji glede najboljših praks, ki je temeljijo na dognanjih, da bi lahko to bolj široko izvajali finančni instrumenti EU. Novi okvirni program obzorja Evropa uvaja koncept pobud, ki so najpomembnejše. Naprimer, tudi Irak bi lahko bil potem za ženske dekreta. Potem tretje vprašanje, ali komisija država članica načrtuje kampanjo zaveščanja o preprečevanju raka, zelo dobro vprašanje, aktualno vprašanje. Naj zagotovim, da je preprečevanje, preprečevanje temelj naših ukrepov. Seveda, preventiva je boljša kot zdravljenje, ampak kako lahko to Kaj storimo? Še vedno sodelujemo kot komisija z državami članicami, tudi z mednarodno organizacijo za raziskave raka in vse čas aktualiziramo in spodbujamo kodeks za boj proti raku. Zelo enostavno orodje je, očekovito, enostavno. 12 poročil je, kako zmanjšati tveganje za rak. Svezna prihrana, gibanje, pa odkajene. To so jasna sporočila, zelo pomembna. Prav tako imamo programe za pogledovanje raka, screeninge in tudi pozivamo ljudi, da cepijo otroke pred hepatitisom B in rakom materničnega vratu, papilinoma virusu. In to je seveda so zelo enostavno sporočila in to je pomembno da znižamo stopnje raka. Države članice pa morajo v duhu sodelovanja organizirati kampanje ozaveščanja za boj proti raku, kateri programi za pregledovanje so na voljo in tudi v javnem prostoru je potrebno to razglašati. Naprimer, na letalu LOT iz Brusla na Polsko sem videl Stevardeso, ki je delala. Lahko sodelujete pri programu odkrivanja raka na prsih. Odličen primer. Ta tema mora biti zelo visoko na dnevnem redu in tudi v javni razpravi. Predsedujoča, poslanke poslanci, napredek smo dosegli, ampak potrebno je storiti še več. Potrebno je raziskovati, najti inovativne rešitve za kakovost boja proti raku. Spodbujati moramo pozitiven način življenja, Zdravo življenje je izbira. To je tudi temelj. Imamo pa tudi celostni pristop za boj proti raku. In končno, naj izkoristim to priložnost, da pozdravim manifesto, manifest parlamenta za boj proti raku. Veselim se sodelovanja z vami za boj proti raku, tudi proti raku, ki prizadeva ženske. Uh, Hvala lepa, komisar, za ta obsežen odgovor. Prosim, da se držite odmerjenega časa, kaj ti razprava je, je že dolga in zamujamo. Sedaj pa minuta in pol za gospod Petir. Predsednice, gospodine povjereniče, nije li za... Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisar, ali ni naravnost zastrašujoče, da je četrt smrti v Evropski uniji ravno nastopilo zaradi Eh, raznih rakovih obolenj. In žal imamo pri nas največjo smrtnost zaradi raka in po podatkih Svetovne fundacije za raziskave raka je v letu 2018 bilo zabeleženih več kot 2 milijona primerov raka dojke pri ženskah, kar je druga najpogostejša oblika raka. Na prvem mestu po obolevnosti za to obliko raka, sta Belgija in eh, Nizozemska. In to je bolezen, eh, ki enakomerno prizadeva vse, ne glede na družbeni status in finančno stanje. Pomembno je zato, da vsem omogočimo eh, redne preglede tudi tistim spodeželja. Prav tako je treba vsem obolelim omogočiti, zdravljenje brez vseh razlik ter jih ustrezno podpirati. Pri tem ustrajati je treba na ustreznih raziskavah in ustvariti pravilne strategije, ki ne zadovoljijo posebnim in različnim potrebam žensk in moških. Sodelovanje pa je na tem področju ključnega pomena za razvoj skupne evropske strategije in temu nameniti dovolj sredstev iz evropskih skladov ter poskrbeti, da bodo v tem udeležene vse države članice. Hvala lepa. Hvala lepa. Dve minuti in pol. Gospa Borzan. Zahvaljujem, gospođo predsednica. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim poročevalki na te odlične rezoluciji in zato, ker je izpostavila to pomembno temo, o kateri se je res treba temeljito pogovoriti. V Evropi vsako leto milijon in tristo tisoč ljudi umre za rakom, to je več kot četrtina smrtnih primerov. Za določene vrste raka, kot je naprimer rak dojke, pa je verjetnost preživetja kar 80 odstotkov, vendar pod pogojem, da se ga odkrije dovolj zgodaj. Zaradi tega je treba spostaviti boljše sisteme kontrole, nadzora in večjo dostopnost zdravstvene oskrbe za obolele. Vsaka ženska mora imeti možnost univerzalnega dostopnosti dostopanja do zdravstvenih eh, storitev, do zgodnjega odkrivanja raka ter do kakovoste podpore ter zdravljenja, ne glede na to, kje prebiva, kakšen je njen socialni stan, eh, samo zanimanje za te zadeve in ostalo. Vse ženske, ki preživijo rak, pa doživijo razne druge zaplete in težave pri povratku na delo ali pa v družinsko življenje. Še zlasti je problematično ohranjanje reproduktivnega zdravja z ustrezno terapijo. Rakasta obolenja so zelo problematična, veliko več bi lahko storili za reševanje življenj z uživanjem vseh virov in sredstev in znanja, ki ga imamo. Sama sem že pogosto povdarjala, da je treba več uložiti v raziskave vseh vrst raka. Prav tako se je treba odzivati na zaskrbljujoče razlike v smrtnosti od istih rakavih obolenj na vzhodu in zahodu Evropske unije. Videti je, kot da komisija na to preprosto ne reagira. Še zlasti, kadar gre za specifične oblike raka, kot je recimo rak na dojke ali rak maternice. Obolelim je treba zagotoviti ustrezno skrbo, nego in tudi podporo. Države članice bi morali vzpostaviti kakovostne centre za zdravljenje in jih bi lahko financirali tudi iz strukturnih in kohezijskih skladov. Vse velike obljube, eh, ki smo jih slišali, da bo Evropska unija izvajala najučinkovitejše načine zdravljenja raka, je treba podpreti z ustreznimi sredstvi in ne samo iz tega narediti seznam vam lepi želja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta in pol. Gospa Žitnanska. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hvala lepa. Predsedujoča. Na Slovaškem imamo vsako leto 30 tisoč novih primerov raka. To je ena najbolj smrtonosnih bolezni. Kljub temu pa še ne poznamo natančnega števila ljudi, ki umrejo za rakom. V zadnjih letih ni bilo ustrezno delojočega onkološkega registra na slovaškem. To bo potrebno spremeniti. Zbiranje podatkov moramo že letos nadrevati. Po letih prizadevanj veliko zdravnikov in organizacij, predstavnikov bolnikov, se te dni že uvaja skrining za raka na dojki, materničnega vratu in Draka na črvesju. Rak na dojki je tip raka, ki je najsmrtonošnji, si že ženske na slovaškem. Žal se veliko primerov diagnosticira v pozni fazi. 300 žensk vsako leto ne, potem potrebno umre. Pozdravljam screening, ki bo vključeval tudi priporočila za pregled v mamografskih centrih. Potrebno je imeti ustrezne postopke za to in mamografija je varna. Potrebno je zbiti mi, da nim. To je edini način, kako zgodaj ukriti raka na dojki. Tak test traja samo 7 minut, lahko pa reši življenja žensk. Naj pozovem vse ženske, da naj se ne bojijo preventivnih pregledov. Hvala. Hvala lepa. Dve minuten in pol, gospa Wiering. Dank u mevrouw de voorzitter. Heer de commissaris Andrew. Hala lepa, predsedoča. Komisar Andrew Gaitis, gospe in gospodje. Zelo veliko je izzival naši politiki, kako zagotoviti izboljšanje življenja žensk, ki trpijo za rakom. Začne se s preventivo, kar se mene tiče, in preventiva na evropski ravni. Prvi izziv, s katerim se soočamo, je kakovost pregledov da je potrebno harmonizirati po Evropi. Zgodnje odkrivanje med rizičnimi skupinami lahko znatno zmanjša število bolnikov. Kakovo življenja se seveda slabša zaradi raka. Ženske se morajo boriti proti depresiji, strahovom, zgubi apetita, težave z nespečnostjo in včasih nimajo niti voljo do življenja zdravljenje. Ko vodi tudi do tega, da imajo ženske v te poškodbe na rodilih in ne morejo postati ženske. Zato podpiram to pobudo. S to pobudo imamo sedaj horizontalen pristop prek meja, sodelujemo z akterji, si izmenujemo mnenja, kako lahko izboljšamo življenje žensk z rakom rak ima negativen učinek tudi na poklicno delo žensk. Daljše obdobje so odsotne z dela in lahko celo izgubijo delo, službo. Tudi potem, ko premagajo raka, pa se še ne konča. Zelo se zazemam za pobudo v pravice, da se pozabi. Po ozdravitvi mora biti možno spet sklepati zavarovalne pravice police in dobivati posvila, kot da nikoli niste bili bolni. Zahvaljujoč raziskovanju imamo zelo veliko napredka na področju preventive in zdravljenja raka. Tako da podpiram zamisel, da bi imeli politiko za boj proti raku na evropski ravni, ki gleda naprej. Valina. Hvala lepa, gospa Valina, dve minuti. Jo creo que no podemos permitir en esta... Hvala lepa, predsedoča. V Evropski uniji v 21. stoletju ne moramo sprejemati, da farmacevtska industrija in druge velike industrije nadzorujejo zdravje naših državljanov. Kot vidimo v medijih in od ombudsmana in kot smo videli tudi iz Evropskega observatorija. zelo veliko je sestankov med lobisti, tudi s komisijo in tudi lobiji zdravstvenega sektora delujejo. To vidimo tudi naprimer pri implantih, ki so jih izdelovali v Franciji. Zelo veliko je bilo kritik na to. Kljub temu, škandalu z osadki, pa drugi proizvajalci ne izpostavljajo tveganj in drugih faktorjev ki igra svojo vlogo pri vsadkih. S tem se bomo čez nekaj časa ukvarjali. Bor za peticije isto se dogaja zdravljenem proti raku. Potrebujemo močan javni zdravstveni sektor. Potrebujemo zelo veliko virov, kolikor se le da. Želimo si, da komisija izmenja najboljše prakse za nadzor bolezni, naprimer tudi raka na dojki. Nadalje, države članice morajo v svojih sistemih imeti celovit pristop, ne samo glede financiranja zdravstvenega sistema, ampak tudi širše, da bo to dostopno za vse. Prav tako pa, kar se tiče nadzora visokotveganih zdravil in vpliva na zdravje. In končno, Države članice morajo izkoristiti tudi strukturne sklade in druge instrumente, ki obstajajo na evropski ravni, da bodo investirali v raziskave in tudi specialne, specializirane zdravstvene centre. Gospe Rivazi ni, tako da dobi besedo gospa Kozovska Rajevič. Minuta, prosim. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani Hvala, gospod predsedujoča. Eh, gospod komisar, dame in gospodje. Civilizacijske bolezni, vključno z tumori, so v veliki meri posledica okolja okrog nas. Industrijska proizvodna hrane, onosnaženje vode, tal, zraka, karcinogene, eh, snovi v hrani, vse to prinaša te bolezni. In zato je mm, zdravstvena oskrba teh eh, novih bolezenskih pojavov nekaj, kar zadeva nas kot civilizacijo. Zelo dobro je, da imamo to resolucijo, zelo dobro, da o tem govorimo, zelo dobro, da imamo tu govora o zelo konkretnih načinih eh, preventive in eh, zdravljenja. In z velikim veseljem sprejemam to, kar sem slišala strani Evropske komisije, namreč, da je evropska strategija, evropski pristop k te tematiki nekaj, kar se že izvaja. Potrebujemo takšno strategijo, potrebujemo skupne rešitve, skupno financiranje, še posebej olajšanje mm, dostopa do tega, da bo vsaka ženska v Evropi, ne glede to ali živi na vzhodu, zahodu ali kjerkoli, imela enake možnosti na ozdravitev, če se ji dogodi to zlo tumorja. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospa Višnjevska, minuta. <clears throat> Gospa predsedujoča, dame in gospodje, vsak tretji evropejec eh, v teku svojega življenja zvoli za rakom in vsako leto v Evropski uniji iz tega naslova umre več kot milijon 300 tisoč eh, oseb, kar predstavlja približno 26 odstotkov vseh smrti. Ključni povzročitelj raka in eh, ključne oblike raka, ki zadevajo ženske, je rak dojk, rak matrice in rak materničnega vratu. Eh, rak na dojki je najpogostejši vzrok smrti in eh, menim, da je vsekakor potrebno boriti se proti tem novodobnim boleznim. Žal pa obstajajo velike razlike med standardi za diagnosticiranje in zdravljenje raka v srednjo-shodnji Evropi in zahodnji Evropi. Zato moramo storiti vse, da se te uh, razlike izenačijo in da se spodbuja zdrav način življenja, da opozarjamo na to, da so nujni presaditveni testi in eh, zgodnje odkrivanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Šojdrova, minuta. Děkuji, dame a panove, statistiki. Hvala lepa, gospe in gospodje. Statistični podatki so jasni. Rak ubija. Evropski uniji 26 odstotkov smrti povzroči rak. Evropska unija se zaveda potencijala sodelovanja med državami članicami in je pripravila kar nekaj pobud. Želela bi se zahvaliti komisarju, ki jih je naštel. Zelo veliko osebnega angažmaja in zavezanosti je pokazal. Jasno je, da razume delo, ki ga opravlja za ljudi za ženske. Ena najpogostejših oblik raka je rak na dojki. 13,4 odstotka primerov raka predstavlja. Preventiva proti raku na dojki mora vključevati spodbujanje zdrage načina življenja, zdrave prehrane, pa tudi rednih pregledov in diagnoziranja. Evropski socialni sklad, ki bo vključeval tudi trenutni zastavni program bo upam nam koristil. Zamet. Hvala lepa. Minuta, gospod Zamet Dimek. Signora, signora predsednice. Hvala lepa, predsedujoča. Kot smo slišali na začetku te razprave, govorimo o nečem zelo resnem. Bolezen stoletja na Malti, rak, imamo zelo veliko primerov. Vsako leto 900 smrti, vsako leto. Od 2000 primerov vsako leto imamo 350 raka na dojki. Imamo visoko stopno preživetje. 78 odstotkov, kar je nad evropskim poprečjem. In to kaže učinke pregadovanja prebivalstva. Moramo pa v Evropi delati tudi na večjem ozaveščanju. Čeprav imamo vedno boljše postopke pregleda, tega vsi ne sprejemajo. Naj pohvalim tudi delo nevladnih organizacij, ki so bili v parlamentu in so tudi povedali svoje mnenje. Potrebujemo tudi bolj učinkovita zdravila in ustrezne vire za te raziskave. Prav tako moramo imeti boljšo kakovost življenja in boljšo prehrano in hrano. 7. Se vas je javilo po postopku CatchDI. Vse bomo vzeli, ker je to osebna razprava. Najprej gospa Zaborska, minuta. Tako kot pani Ajut. Hvala lepa, predsedujoča. Tako kot gospa Ajuto, mislim, da kar se tiče boja proti raku, moramo veliko postoriti še na evropski ravni. Zagotoviti moramo, da bomo zgodaj odkrivali raka, da bomo imeli tudi ustrezno pravčasno zdravljenje in tudi rešili informacije glede zdravega načina življenja. To je preventiva proti rakovi. Vse to mora postati del evropskega standarda. Nekaj, kar bodo spoštovali vse države članice. Prav tako bo to pomagalo družinam, ki so prizadete. Žal pa danes to še ni norma. Razlike še vedno obstajajo med zahodno in vzhodno Evropo, kar se tiče pojavljanja, pa tudi kar se tiče smrtnosti. Ne samo kar se tiče raka na maternici, materničnem vratu, pa tudi drugih oblikah raka. To je nespremljivo. Potrebno je vedeti, da je rak bolezen, ki si ne izbira žrtev glede na spol. Zato podpiram osnotek resolucije, pa tudi predloge sprememb, ki jih je vložila gospa Peter. Gospa Ward, 4. februar je bil svetovni dan na boj proti raku in to je bila priložnost za vse nas, da izboljšamo ozaveščenost o raku in izkažemo solidarnost z žrtvami in njihovimi družinami. Kot poslanka v Evropskem parlamentu menim, da je moja naloga, da izpostavim področje, kjer Evropska unija lahko stori več za preprečevanje raka in za podporo žrtvam. Zato želim izpostaviti težave, ki jih eh, povzroča ženskam bolezni, ki jih povzroča industrija. Tako panoga eh, čiščenja, eh, kakor tudi panoga hm, kozmetike, vsak dan izpostavlja ta ženske številnim nevarnim kemičnim snovem. Zato moramo storiti več za preprečevanje rakov, ki nastajajo na delovnem mestu. Delovci morajo imeti ustrezno zaščito pred eh, snovmi in pogoji za katere vemo, da povzročajo raka. Ženske ne smejo biti bolj izpostavljene raku samo zaradi dela, ki ga opravljajo. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rak razjede tako eh, moške kot eh, ženske. 15% vseh smrti povzroči rak. Za ženske, kot kaže današnja razprava, kot kažejo raziskave, trpijo predvsem za rakom dojke, za rakom maternice in materničnega vratu. In seveda se lahko obrnemo tudi k preventivi in ravno tu se moramo bolj ozrotočati na presejalne teste, na dostop do brezplačne oziroma cenovno dostopne zdravstvene oskrbe in naslednji korak seveda je tudi psihološka podpora. Zdravstveni posegi, ki so potrebni še posebej, ko gre za raka dojke, ženskam lahko pomagajo preživeti, vendarle pa še vedno potrebujejo tudi psihološko podporo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rak eh, ne pozna razlike med moškimi in ženskami, ampak dejstvo je, da je psihološko breme, predvsem na ženske, velikansko. Te ženske, številne imajo družine, so poročene, morajo biti deležne naše podpore in morajo dobiti univerzalen in brezplačen dostop do zdravstvenih eh, storitev in ne smejo biti žrtev vrčevalnih politik. 40 tisoč ljudi je v moji državi prejšnji konec tedna protestiralo proti vrčevalnim ukrepom. Preventiva, zdravljenje, rehabilitacija, psihološka pomoč tudi z evropskimi sredstvi, to je pomembno. Nuna je tudi zgodnje odkrivanje s pomočjo mamografije in eh, ne smemo pozabiti niti na virus HPV, ki predstavlja resen problem in tudi tu je ključno zgodnje odkrivanje. Hvala lepa, naslednji gospod Polčak. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Vsekakor zelo cenim to, kar je dejala gospa komisarka. Vsi tu govorimo o rezervah, ki jih še ima Evropska unija. Preventiva, zgodnje odkrivanje, življenjski slog, pomoč družinam. Vse to je ključnega pomena. Primer iz moje države je 28-letnica, ki je zbolela za rakom materničnega vratu in se ni bala o tem spregovoriti javno. Vodila je kampanjo za zgodne odkrivanje, za preventivne preglede in na tisoče žensk je uspela zmotivirati, da so se preventivno pregledale. To ni sistemska rešitev sicer, eh, takšna kampanja. Vsekakor pa lahko ženske spomni na pomen takšnih preglede. Eh, preventivnih ukrepov. Hvala. Gospa Cabezon Luis. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Ženske se soočajo s številnimi zdravstvenimi težavami. Eh, pogosto imajo nižjo stopnjo zdravstvenega zavarovanja. Vsaka osma ženska v Evropi oboli za rakom in eh, presajalni testi po 50 letu starosti, so ključnega pomena. In eh, v nekaterih državah eh, v teh testih sodeluje 30 odstotkov prebivalstva, v nekaterih 90. Tako da tu vsekakor morajo evropski raziskovalni programi poskrbeti za to, da se obravnava ne le vprašanje spola v zdravstvu, ampak pomembno je, da Evropska unija postane vodilna, ko gre za celovito holistično obravnava raka pri ženskah v vseh državah članicah. Raziskave, zgodne odkrivanja, vse to je izrednega pomena. Hvala, gospa Šujca. To je izredno pomembna tema. Žal mi je, da ob tej pozni temi govorimo o tej temi. Gre za pravo epidemijo, kar se imamo posod po svetu, še posebej v Evropski uniji. Slišali smo različne statistike, ki podpirajo to tezo in zato je pomembno spomniti na to, da tu v tem parlamentu deluje tudi naša skupina poslancev, eh, evropski poslanci proti raku, ki jo vodi gospod Petele. Številni sodelujemo v tej skupini in del našega eh, rezultata dela je tudi ta manifest, o katerem ste govorili, gospod komisar. Pomembno je, da imamo enotno evropsko rešitev. Ljudje na zahodu in ljudje na zahodu na vzhodu Evropske unije ne sledijo enakemu eh, pristopu in mislim, da je tudi to ena od naših eh, bitk za enakost, za enak pristop k zdravljenju. Nekateri imajo dostop do pametnih zdravil, drugi nimajo. Skratka, ni povsod enak pristop in to je tisto, kar eh, moramo izboljšati in zato se vam tudi zahvaljujem za to, kar ste danes dejali. Hvala lepa. Gospod komisar, beseda je zdaj vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil tej razpravi in hvaležen sem za vaše dragocene pripombe. Naj se odzovem na nekaj, kar je bilo povedanega. Nekateri so izpostavili tudi eh, medicinske pripomočke, proteze in podobno. Zdaj imamo novo direktivo o eh, medicinskih pripomočkih, zdaj se opravlja tudi ocena zdravstvenih tehnologij in pomembno je, da zdaj naredimo korak naprej na naših. Eh, naših rokah je zdaj možnost reguliranja okolja, v katerem delujejo multinacionalke. Potem karcinogeni, veliko novih karcinogenov je na seznamu, mm, kar zadeva varnost pri delu. Tudi tu je pomembno, da se endokrini motilci eh, potem eh, boj proti zlorabi tobaka, sistema spremljanja in nadziranja, potem eh, strožja regulacija pesticidov. Ogromno smo storili v teh štirih letih in pol skupaj. In zato se vam zahvaljujem, kaj ti skupaj delamo proti raku. In to je odgovor, celovit odgovor. Potrebno so tudi investicije v raziskave in razvoj. In v vsakem raziskovalnem programu, v okvirnem raziskovalnem programu, namenimo 2,8 milijarde evrov ravno za preventivo. Prosim, naredite ta izračun, stvari so dobre, delamo korake naprej. Približno 440 milijonov evrov smo v zadnjih desetih letih namenili področju raka, specifično uh, tiste oblike raka, ki zadevajo ženske, uh, rak dojke in rak reproduktivnih organov. Prav tako je pomembno izpostaviti, da je komisija prejšnji teden sprejela priporočilo o vzpostavitvi varnega sistema, ki bo državljanom omogočal dostop do elektronskih eh, zdravstvenih kartotek eh, širom EU in na ta način lahko pomagamo tistim, ki trpijo zaradi rakavih obolenj. Na zadnje naj podarim, da zdravljenje raka ni več zgolj stvar preživetja. Pomembno je poskrbiti tudi, da se eh, reintegracija v izobraževanje, v delo, opravi čim bolje. In odgovornost delodajalcev, sindikatov je, da tu sodelujejo. In pomembno je spregovoriti o raku tudi na ravni šefov vlad in držav. Spomnili se boste leta 1980 je bilo o tem govora na ravni šefov vlad in držav. Skrajni čas je, da se pokaže politična volja, da se naredi korak naprej in da spodbujamo vlade vseh držav članic, da storijo več. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. S tem zaključujemo razpravo. Prejeli smo en predlog resolucije. Ob zaključku razprave glasovanje pa bo potekalo jutri. Hvala lepa. Danes eh, čaka skupna razprava. Nekaj trenutkov počakajmo, da se zamenjajo komisarji v klopi. Hvala lepa. Torej gre za skupno razpravo o pravicah skupnosti LGBTI, tu imamo vprašanje za ustni odgovor o pravicah interseksualnih oseb, pa tako imamo vprašanje za ustni odgovor o prihodnosti seznama ukrepov na področju LGBTI. In sicer gre za vprašanje ki zastavlja več skupin. Eden od avtorjev tega skupnega vprašanja, gospod Morajš, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, eh, draga komisarka, dragi kolegi in kolegice. Lotevamo se vprašanja diskriminacije pripadnikov skupnosti LGBTI in pomembno je, da ta točka pride na dnevni red, kot je danes. Vem, da številni tu v dvorani imajo to temo pri srcu in še posebej se zahvaljujem naši interskupini za pravice LGBTI tu v, v tem zboru. Še posebej bi rad izpostavil pomemben vidik boja proti diskriminaciji pripadnikov skupnosti LGBTI. Namreč prvikrat se tu v tem parlamentu obravnava zelo pomembno vprašanje. O tem je že tekla beseda v svetu Evrope, tudi na ravni OZN, ampak zdaj eh, je prvikrat govora o vsakodnevni diskriminaciji interseksualnih oseb, torej tistega I v kratici LGBTI. To je še posebej pomembno. Če se torej osredotočim na vprašanje za ustni odgovor in resolucijo, našega eh, odbora, ki zadeva to vprašanje, o katerem eh, redko teče beseda, ki pa je pomembno. Zakaj je pomembno? Zato, ker če bomo naše vrednote v Evropske uniji merili po načinu, kako se posamezne skupnosti obravnava, eh, kljub njihovi ranljivosti, potem je jasno, da je položaj interseksualnih oseb v Evropski uniji in na svetovni ravni velikega pomena. In velja omeniti, da kršitve človekovih pravic, ki jih eh, doživlja ta skupnost, so bistvene eh, po razsežnosti. Interseksualne osebe so predmet posegov v njihovo telesno nedotakljivost, to se pogosto vidi kot bolezen, kot nekaj, kar je treba popraviti in tako imenovano tako imenovani normalizacijski kirurški posegi se pogosto izvajajo na novorojenčkih v vsaj 21 eh, državah članicah EU. Pogosto so žrtve stigmatiziranja, diskriminacije tudi na delovnem mestu, eh, nadlegovanja, neustrezne zdravstvene oskrbe, eh, težave z dostopom do sodišč, še vedno pa ni nobene zakonodajne zaščite oseb, prav tako ne uradnega priznanja interseksualnih oseb. Zato danes pozivamo svet in komisijo, da poskrbi za depatologizacijo interseksualnih oseb in da se prepove tako imenovano normalizacijsko kirurgijo. V nekaterih državah članicah je sicer bil dosežen napredek, ampak v premnogih državah članicah je ta napredek premajhen. Zahtevamo, da se prepozna diskriminacija, tudi neustrezno psihosocialno svetovanje, eh, potem tudi postopki za pravno priznanje spola. Ključna vprašanja, ki jih zastavljamo komisiji, so zelo pomembna. Sicer danes, skoraj deset let eh, kasneje, vem, da je komisarka temu zelo zavezana, kot je dejala v odboru Libe, še vedno nimamo horizontalne direktive o preprečevanju diskriminacije. Torej, ta temelj, kateremu je zavezana, kateremu smo mi tu zavezani, še ni postavljen. Vprašanje torej je, kaj dejansko lahko storimo za to, da naredimo korak naprej pri tej direktivi o boju proti diskriminaciji. Kot drugo, konkretno glede eh, skupnosti interseksualnih oseb, kaj počnemo za to, da se spolne značilnosti prepoznajo kot eh, razlog za diskriminacijo. Le Malta in Portugalska sta prepovedali medicinsko nepotrebne posege na otrocih in eh, tudi prepoved diskriminacije proti interseksualnim osebam. Nespremljivo je, da so ljudje v Evropski uniji predmet diskriminacije zaradi tega, koga ljubijo, kakšna njihova spolna usmerjenost oziroma kakšna njihova fiziološka uh, značilnost. Poskrbeti moramo namreč za to, da poskrbimo za najbolj ranljive manjšine v naši družbi, da se soočamo s to diskriminacijo, da se ne bojimo spregovoriti proti to vrstni diskriminaciji in iz tega naslova sem zelo ponosen, da danes tu to vprašanje za ustni odgovor lahko tudi predstavim. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ljubi gospa Koraca Bild, tri minute in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka Jurova, spoštovani soavtori. LGBTI. Kaj pomeni ta I? Ta I predstavlja interseksualne osebe, ne pa ideologije. Za to neznano črko, nepoznano črko je ogromno ljudi, ki trpijo zaradi, zaradi diskriminacije, zaradi nasilja, vse od svojega otroštva. Ponosna sem, da sem lahko soavtorica prve resolucije kdajkoli o pravicah interseksualnih oseb. Otroci so podvrženi spolnim kirurškim posegom brez eh, soglasja. Pomislite, kaj če bi šlo za vašega otroka. Gospa predsedujoča, v teh eh, časih, ko populizem vlada na obeh straneh Atlantika, prihaja do normalizacije seksistične in homofobne retorike, ko skupnost lgbti postaja enostaven cilj skrajne desnice in diskriminacija na podlagi spolne usmeritve ali identitete nima nobenega mesta v naši družbi in strinjam se s teboj, Klod Moraješ, dragi kolega, da je direktiva o prepovedi diskriminacije, eh, za katero sem poročeval v senci za ELS, direktiva, ki mora narediti korak naprej. Nespremljivo je, da je blokirana na svetu toliko let. Pripadniki LGBT so pogosto predmet diskriminacije, stigmatizacije, nasilja v šolah in na spletu. Evropska unija mora zato storiti več za odprto družbo in narediti vodilni korak, biti vodilna pri spoštovanju naših vrednot, strpnosti, enakopravnosti in raznolikosti. Zakonodaja, vključno z dostopom do pravice, je seveda nujen korak, ampak ni dovolj združiti moramo sile, da se spremeni retorika, da se spremeni odnos. Z našo skupno resolucijo moramo poskrbeti za prihodnost seznama ukrepov ravno za področje skupnosti LGBT in zato pozivamo vas, komisarka, da komisija spreme jasno strategijo, akcijski načrt, ki bo poskrbel za promocijo in zaščito pripadnikov skupnosti LGBT v Evropi in širše prepoznati moramo da so pravice skupnosti lgbti človekove pravice hvala lepa hvala lepa za dve minuti besedo dobi gospa Bjork Osebe LGBTI so predmet diskriminacije, sovražnega govora, nasilja, grožen, eh, njihove družine, se ne priznavajo, da imajo možnosti oziroma pravice do svobodnega eh, gibanja, prav tako so podvrženi invazivni kirurgiji, celo pohabljanju. Ljudje celo zapirajo. Eh, dosegli smo sicer določen napredek eh, s pomočjo solidarnosti in določenih skupin, v nekaterih državah pa gredo stvari v napačno smer. Pripadniki teh organizacij so tarče napadov, in pripadniki skupnosti LGBTI se pogosto soočajo s tem, da so razumljeni kot nezaželjeni v družbi. Poskrbeti moramo za to, da bodo imeli boljšo prihodnost, solidarnost z gejskimi gibanji. Treba izkazati tudi določeno mero eh, humanosti. Eh, zahtevamo več eh, političnega ukrepanja. politiki bi se lahko celo dogovorili glede uh, določenih uh, manjših premikov zaradi Orbana in vseh ostalih. Mi zahtevamo celovito strategijo za pravice LGBTI, uh, eh, za boj proti diskriminaciji, da se prepove diskriminacija, da sprejemo novo zakonodajo na tem področju, da se preprečuje sovražni uh, govor in sovražno kriminaliteto. Uh, prav tako je potrebno poskrbeti za otroke iz te skupnosti in za maorične družine. Sama se nameravam vrniti v ta parlament po volitvah eh, maja in takrat bo potrebno storiti več. Tu na tem področju moramo narediti korak naprej, kajti naša telesa, naše življenje, naše sanje, naše zahteve niso zgolj realnost, ampak so priložnost za vse tiste, ki želimo narediti konec tem staromodnjim prepričanjem o tem, kaj je identiteta in kaj je naše telo. Hvala lepa za dve minuti, gospod eh, Vjoti. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisarka. Dovolite mi, da najprej povem naslednje. Ti dve vprašanje za ustno vprašanje, s katerim bomo zaključili delo na tem področju v tem mandatu, so delo, ki smo ga upravili skupaj s številnimi kolegi v interskupini LGBT Evropskega parlamenta in eh, to je nekaj, kar me navdaja s ponosom. Evropski parlament poziva komisijo naj poskrbi za spoštovanje pravic skupnosti LGBT. To mora biti absolutna prioriteta v programu dela 2019-2024. Ključno je poskrbeti za strategijo, ki bo celovito spremljala to področje in da se spremejo ukrepi za Mm, še nadaljne izboljšanje pravic eh, lezbičnih, gej, biseksualnih, transseksualnih in eh, interseksualnih oseb. Pravice skupnosti LGBTI so zelo raznolike od države do države v EU. Evropska unija še ne zagotavlja globalne zaščite pred diskriminacijo, ki temelji na eh, spolni usmerjenosti, na spolu ali spolnih značilnostih. Tudi vse države članice še ne prepoznavajo vseh teh identitet. Prav tako 18 držav članic zahteva diagnozo zdravstvenega in mentalnega stanja. Interseksualne osebe so pogosto tudi predmet kirurških posegov, katerih namen je normalizacija spolnih eh, organov. Zato je pomembno, da je Evropska unija poskrbi za spoštovanje njihovih pravic. Ta programski dokument mora zaščititi pravice interseksualnih oseb, zaščititi evropske državljane pred vsakošno obliko diskriminacije, tudi s horizontalno direktivo, ki je že več kot deset let zdaj predmet blokade v svetu. Eh, in eh, tu moramo narediti pomemben korak naprej, konkreten korak naprej za zaščito družin LGBTI.